Danes ponovno otvarjam zasedanje, ki smo ga preknili 12. decembra lansko leto. Zapisnik zasedanja 12. decembra imate na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Dobil.